herr präsident liebe kolleginnen und spoštovane kolegice in kolegi čakali smo nekaj minut jaz sem bil točen čakali smo na nekoga drugega rad bi podal izjavo glede žrtev terorizma spoštovane kolegice in kolegi danes